predsednik tega zasedanja bo predstavljen parlamentu za sprejetje na začetku naslednjega plenarnega zasedanja. Če ni komentarjev, bomo resolucije, ki smo jih prejeli na tem zasedanju, takoj predani vsem naslovnikom, ki so omenjeni v njih. S tem smo prišli do konca današnjega plenarnega zasedanja. Hvala, da ste prišli. Prijetno po domov.